przewodniczący! Hello. Good morning, colleagues. Dobro jutro, kolegi in kolegice. Začenjamo z današnjim zasedanjem. Prva točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Salvadorja Grega Poleda o večletnem finančnem okviru za vzdržno in konkurenčno Evropo. Prvi bo dobil besedo sam poročevalec, gospod Kariga Poljedo. Izvolite. Eh, eh. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Levandovski, dragi kolegi in kolegice.